collègues, je propose de, con, euh, de... Kolegi in kolegice, predlagam, da začnemo s današnjo sejo. Najprej bi se rad zahvalil Jean-Claude Junckerju, ki je kandidat, ki ga je izbral Evropski svet za kandidata za predsednika Evropske komisije. Hvala, da ste se nam pridružili tukaj v naši skupini, skupine, skupini liberalcev in demokratov v Evropskem parlamentu. Najprej bi rad Jean-Claude povedal, da smo izjemno veseli, da je Evropski svet sprejel takšno odločitev. Nekaj časa ni veliko ljudi eh, verjelo v ta postopek, ampak skupina ALDE je skupaj eh, z obema evropskima strankama, Alde in stranko evropskih demokratov, podpirala ta postopek špicen kandidatov. In eh, špicen kandidat je beseda, ki je že del našega jezika. Po našem mnenju se nam je zdelo nujno omogočiti volivcem izbiro neposredno ali pa posredno izbiro predsednika komisije, če želimo povečati demokratično legitimnost. Na začetku smo imeli nekatere manjše težave. Mislim, da se ni treba spuščati v te podrobnosti, ampak Evropski svet se je odločil, da vas predstavi kot kandidata za predsednika komisije. Sedaj pa smo v drugi fazi tega postopka. Čaka vas potrditev Evropskega parlamenta. Odkrito lahko povem, da je skupina ALDE, ki je del demokratične eh, večine Evropskega parlamentu, kar se je pokazalo tudi eh, prejšnji teden, ko smo izvolili predsednika in podpredsednike parlamenta, pomemben del te večine. Upamo, da bomo tudi v komisiji dobili tako pomembne portfelje, kot smo jih v prejšnji komisiji. Prizadevamo si tudi za ustrezno vsebino dela in zato smo vaši službi poslali dokument, sestavljen iz različnih točk in vprašanj, konkretnih vprašanj na temo poti, na katero se bomo odpravili v teh naslednjih petih eh, letih in po njej tudi stopali. Želimo si drugačne komisije v primerjavi z zadnjimi petimi leti. Zdelo se nam je, da je Baroso precej bolj poslušal svet kot pa parlament. Ne pravim, da komisiji ni bilo mar za parlament, ampak sprejete so bile določene odločitve, eh, ki so bile na začetku odlične, naprimer tiste, eh, tisti začetni predlogi, ampak na to smo mi od predsednika komisije eh, zahtevali, da komisija eh, to vrstne odločitve prevede v predloge zakonodaje, ampak tega niso naredili. Evropski parlament ima prav tako pomembno vlogo kot svet in želimo si, da to od začetka, od samega začetka tudi pokažete. Želimo si komisije, ki bo pogumna, ki se bo zoprstavila tudi državam in bo uporabila svojo pravico do oblikovanja zakonodaje. Drugič, razvili smo eh, postopek, pripravili sistem, znotraj katerega vam bomo zastavili konkretna vprašanja. Obenem pa smo spremljali tudi vaš nastop pri socialistih. Preživel sem ga, pravi gospod Junker. No, preživeli ste ga, ampak ne vem, če ga bomo eh, tudi mi preživeli. Jutri bom v Evropski ljudski stranki in tam bom ponovno nabral nekaj moči. No, v to ne dvomim, pravi gospod Verhošta. Leta in leta smo delali v tej skupini, sodelovali tudi z drugimi skupinami, zato da bi okrepili eh, pravila, da bi vzpostavili pakt eh, za stabilnost, da bi rešili evro. Vso to delo, ki je bilo upravljeno, delo, ki ga je eh, vodil tudi naš prijatelj Oli Ren, mora obstati. Tega ne smemo izgubiti. Pripravili smo torej zelo konkretna vprašanja, ki vam jih bodo zastavili člani in članice skupine, ki smo jih določili. Najprej pa bom besedo uvodoma seveda predal vam, da predstavite program, ki so ga vsi naši člani in članice eh, dobili. Izvoli. Hvala, dragi gi, gospe in gospodje, prijatelji in prijateljice. ko se ozrem po dvorani, opazim nekatere veterane, predstavnike Evrope in evropskih državljanov, ki so že dolgo tukaj in ki grejo tudi v pravo smer, ki imajo vizijo. Najprej bi dejal, da sem Eh, bil tudi sam eden med tistih, ki je podpiral ta novi postopek izbire predsednika komisije. Imeli smo volitve 25. Eh, maja, imeli smo soočenje, imeli smo eh, sistem špicen kandidatov, kar ni nemški izraz, ampak luksemburški izraz. Sam sem bil večkrat špicen kandidat v Luksemburgu in ta sistem smo tudi uporabili. Odkrito rečeno se mi zdi, da tisti, ki ne spoštujejo pogodb, ki so jih podpisali, ki so jih parlamenti v državah članicah eh, ratificirali, nimajo prav, motijo se. Mislim, da je treba spoštovati ta sistem nominacije predsednika komisije in upoštevati rezultate evropskih volitev. In to smo tudi dosegli. Včasih ni bilo vse tako preprosto, kot bi lahko bilo, ampak vseeno smo uspeli. In mislim, da je to dobro za institucionalni eh, sistem v Evropi. Parlament je ponovno prevzel položaj v eh, tej institucionalni arhitekturi, položaj, ki bi ga moral imeti že od samega začetka in tega se veselim. zakaj sem se odločil za to dirko po eh, letih in letih političnih izkušenj. Nisem nekdo, ki bi rad eh, ohranil trenutno politiko, ne glede na to, kaj se dogaja. Ne, želim, da se Evropa razvija in to v pravi smeri. molda, morda se bo slišalo, slišalo malce arogantno, ampak moram dejati, da dobro poznam Evropo. Evropo poznam iz eh, dolgih desetletjih, ko sem bil eh, minister, eh, sodeloval sem z žonom v Ekofinu, imel različne funkcije. In v Evropi delam že več desetletij. Kot kandidat sem potoval po Evropi tekom kampanje in ponovno me je navdihnila evropska raznolikost. Evropa je lepa. Potujete lahko po, naprimer, Severni eh, Ameriki, 3000 km boste naredili, pa se bo ničesar spremenilo. Enako velja za Latinsko Ameriko ali pa kakšen drugi del sveta. V Evropi pa se okolje spreminja na vsakih 50 ali pa 100 km. Tudi ko potujete iz Bruslja v Strasbourg, na primer. In ta pejzaž je navdihujoč. In moram dejati, da sem se ponovno zaljubil v to Evropo. In tega ne skrivam. Ohranil sem nekatere prednostne naloge iz programa Evropske ljudske stranke, obenem pa jih eh, ozalšal z mojimi lastnimi predlogi, ki sem jih obelodanil eh, na podlagi drugih dokumentov in drugih kolegov. In te ideje niso nujno ideje, ki so jih imeli eh, snovalci programa stranke. skupaj moramo voditi Evropo in zato se moramo osredotočiti na rast in zaposlovanje. To je jasno. To je popolnoma jasno. Današnja Evropa mora prevzeti odgovornost za rast in zaposlovanje. Je pa tudi res, da je nekakšen grešni kozel za vse napake nacionalne politike. Nekateri se obnašajo, kot da države članice ne obstajajo. Sam nisem proti državam članicam ja, in narodom. Ti so osnovni elementi Evrope. Ampak ne smemo pozabiti na njih, ko gradimo Evropo. Evropo je treba graditi upoštevajoč vse te deležnike. Želim si politike rasti, ampak rasti ne bo, če bomo poglabljali primankljaje, če se bomo še naprej zadolževali. Ne moremo porabljati denarja, ki ga nimamo. To sem ponovil tekom vsakega sestanka, tekom eh, volilne kampanje, tekom vseh soočen, nekatere so se odbila bolje, druga je malce slabše. To je jasno. Tisti, ki pravijo, da je pakt stabilnosti eh, končan, da vrčevanja ni več vse moti. Sam sem proti prekomernemu vrčevanju, sem pa za ustrezno rabo sredstev. Tekom kampanje sem govoril ne zgolj o politiki mojega prijatelja Olja Arena, ampak tudi o politiki eh, drugih. In tudi eh, to politiko sem zagovarjal, sodeloval sem eh, z Evropskim svetom, zagovarjal sem tako odločitve eh, Evropskega sveta, odločitve eh, evromoča in tako dalje tekom svojega političnega življenja. Sedaj pa sem tukaj v mojem lastnem imenu. Imam svoj temperament, energijo, določene talente in moj cilj je jasen. Še naprej se bom držal pakta stabilnosti ki je tudi pakt rasti. Pred dvema tednoma smo videli, da je Evropski svet dejal, da pakta stabilnosti in rasti ni treba spreminjati. Obenem pa je Evropski svet dejal tudi, da je treba uporabiti manevrski prostor in prožnost, ki je na voljo v naslednjih letih. To ne pomeni, da obračamo hrbet eh, odgovorni politiki. Ne. V paktu obstajajo določene možnosti, ki jih lahko uporabimo. In to bomo tudi naredili. Če bi eh, vsakogar izmed vas prosil, da opiše, kaj eh, je imel Evropski svet v mislih, bi verjetno dobil sto različnih odgovorov. Tako da je veliko možnosti za eh, ukrepe. Mislim, da moramo odgovorno ravnati sredstvi, ki jih imamo. Ampak te možnosti izhajajo iz eh, pakta stabilnosti in rasti iz leta 2005. Osredotočiti se je treba na pravo eh, rast, na pravo zaposlovanje eh, in se izogniti preveliki inflaciji. Uporabiti moramo tiste ukrepe, ki so eh, na mizi, ukrepe, ki obstajajo. Če vzpostavimo, naprimer, enotni digitalni trg, če zgradimo ustrezen eh, trg za storitve, v okviru našega notranjega trga, bomo zagotovili rast. In s tem bomo povečali tudi trg dela. S tem bomo ustvarili števila delovna mesta. Ampak ozirati se je treba v prihodnost. Mislim, da potrebujemo Evropsko unijo energije, ne smemo več biti tako odvisni od nekaterih velikih eh, ponudnikov energije. Zmanjšati moramo to odvisnost, postati samo zadosni. Osredotočiti se moramo tudi na alternativne vire energije in na energetsko učinkovitost. Vsi ti elementi pa so seveda povezani tudi eh, znanjem držav članic. Evropa ne more narediti ničesar, če niso države članice pripravljene na ukrepanje. Potrebujemo ustrezne instrumente za sklepanje usklajenih politik na evropski ravni. Javne in zasebne naložbe so dosegle raven, ki ni vzdržna. Ponekod so padle za 40 odstotkov. In čas je, da v ta področje vložimo več denarja. nimam mandata ali pa pristojnosti, da bi se pogo, eh, po, pogajal z Evropsko investicijsko banko in eh, drugimi, ampak vseeno si bom prizadeval za to vrstne ukrepe. Sodeloval sem že z Evropsko investicijsko banko in ugotovil bi rad, v kakšni meri lahko uporabimo obstoječe ukrepe z drugimi možnostmi in kakšne ukrepe lahko na novo ustvarimo za to, da bi povečali naložbe v Evropi. Bistvenega pomena je, da ne smemo pozabiti, da imajo tudi zasebne naložbe ogromen potencial, vsaj tako velik potencial kot javne naložbe. Delovati moramo na obeh straneh, na strani javnih naložb in na strani zasebnih naložb. mislim, da ne bi bilo pametno pozabiti na tiste temeljne vrednote, na katerih smo zgradili Evropo. Celotni svet nas gleda. Druge smo učili, kaj naj počnejo in kako naj to počnejo. Mislim pa, da moramo več srčnosti unesti tudi v spoštovanje eh, temeljnih vrednot tukaj pri nas. Listina temeljnih vrednot ni zgolj neko besedilo, ki ni pomembno. Gre za besedilo, ki naše državljane in državljanke uči tistega najpomembnejšega. Enako velja za eh, temeljno listino človekovih pravic. Leta 2006 sem pripravil dokument na to temo, predlagal sem potrditev listine sveta Evrope in dejal, da bi morala eh, Evropska unija pristopiti in podpisati eh, k tej listini. Lizbonska pogodba je dejala, da mora Evropska unija pristopiti k tej listini in to se tudi dogaja in želim si, da to naredimo čim prej. Želim si, da Evropska unija postane bolj socialna. To je slogan, to je res, ampak na tem je tudi precej resnice velik del prebivalstva in narodov v Evropi pozablja na cilje Evropske unije, jih ne pozna, zato ker menijo, da pozabljamo na socialo, na ravni ekonomske in monetarne unije in tudi na eh, ravni Evropske unije kot takšne, moramo bolj resno jemati tudi eh, ta socialni angažma, ki ga lahko sprememo boriti se moramo proti socialnemu dampingu, boriti se moramo proti fiskalnemu, davčnemu dampingu, proti utaji davkov. Kot nekdani luksemburški preme, naj ne bi imel možnosti uh, govoriti o fiskalnih reformah, ampak to ni res. Vedno, ko smo eh, pripravljali to vrstne reforme, sem tam sodeloval sam in tudi mi smo sprožili te reforme leta 2011, naprimer eh, leta 1997 vzpostavili smo eh, kodeks dobrega ravnanja za boj proti nelojalni fiskaliteti. In mislim, da mi nihče ne more dejati ničesar. Eh, kar bi nasprotovalo temu. Analiziral sem vse ostale eh, davčne sisteme in mislim, da bolje poznam fiskalne sisteme drugih držav, kot pa celo lasnega. In poznam vse, tako da naj tisti, ki bi me napadali, kar pazijo. pomembno je, da poskusimo uskladiti ne, tisto osnovo, na kateri delamo in pomembno je, da sledimo določenemu sistemu. Sem za konkurenčnost na področju davkov, ampak sem proti nelojalni konkurenciji. V nasprotnem primeru rešitev ne bo, ker vedno obstajajo eh, drugi davčni sistemi. Vprašanja priseljevanja so prav tako zelo pomembna. Države, ki se soočajo z največjim pritokom priseljencev, niso edine odgovorne za to, da poskrbijo za reševanje teh vprašanj. Priseljenci v Grčiji so evropska težava, evropsko vprašanje. Poskrbeti moramo za večjo solidarnost med severom in jugom. zdi se mi pomembno, da ne govorimo zgolj o nezakonitem priseljevanju, ampak spregovorimo tudi o zakonitem priseljevanju. Čez nekaj desetletij bomo čutili primankljaj delovne sile. To je zelo kontroverzna eh, tema na ravni sveta ministrov. Potrebujemo nekatere eh, smernice, načela, ki se jih bomo držali. Rešiti moramo tudi vprašanje eh, reforme azilne politike. Mislim, da moramo poskrbeti, da ne bo preveč nasproti med državami članicami. V eni državi, naprimer, eh, spremejo 90 odstotkov ali pa 95 odstotkov prošen za azil v drugih državah pa zgolj 8-9 odstotkov. Poskrbeti eh, moramo, da se bomo približali drug drugemu, da bomo sledili podobnim ali pa istim načelom. In tudi tukaj moramo spoštovati določene temeljne vrednote. Glede na to, da imam na voljo zgolj 15 minut, sem želel na kratko predstaviti eh, moj program. Strinjam se, ponovno moramo uporabiti metodo skupnosti za eh, naše delo. To metodo smo namreč eh, pogrešali v zadnjih leta, letih. Evropa je postala epicenter globalne krize. Zato moramo to eh, vprašanje rešiti. Sam sem to poskušal narediti eh, v Evroskupini, ampak gre za popravljanje letala, ki eh, gori, pa je še vedno v zraku. Smo v bitki s časom. Letalo moramo popraviti, preden pristane. In zato bi se rad poklonil olju Renu bili smo na robu, na robu prepada in Oli Ren je eh, opravil odlično delo in ponosen sem, da sem lahko pri tem sodeloval. Hvala, najlepša hvala, Jean-Claude. Hvala lepa, predlagam, da kar takoj začnemo z vprašanji. Predlagam, da zastavite vprašanja, ki bodo dolga približno eno minuto, potem lahko Jean-Claude takoj odgovori in če se potem strinjate ali ne, lahko posredujete še za nekaj sekund potem. In če bo Jean-Claude imel še kakšen argument, se lahko seveda na to odzove. Torej, potrebujemo nekaj discipline, vem, da je to težavno, vendar pa skušali bomo storiti, kar je v naših močeh. Začenja Andrus Ansip. Prosim. Thank you, Key. Hvala lepa, Guy. Dragi Jean-Claude, najprej bi se ti rad zahvalil, da si danes tukaj in da smo slišali več o stališčih glede ključnih vprašanj v Evropske unije. Mene pa zanima druga prednostna naloga, ki ste jo navedli, gre za Evropsko energetsko unijo. Pred nekaj leti je bilo veliko krat rečeno, da so tri baltske države energetski otok v Evropski uniji in so izolirane. Zahvaljujoč evropskim sredstvom je Estonija sedaj veliko bolje povezana s sosednjimi državami in lahko govorimo o pristni energetski varnosti, ko govorimo o Estoniji. Vendar pa potrebujemo pametna energetska omrežja za celotno Evropo. To bo zahtevalo velikanske vsote denarja. Vemo pa, da imamo samo 9, samo 9 milijard evrov v aranžmaju za povezovanje Evrope. Ali boste podali predloge za investicijske programe, ki temeljijo tako na javnih kot zasebnih sredstvih za pametna energetska omrežja, boste podali predloge za pravo Evropsko energetsko unijo in za hitro odstranitev vir na skupnem trgu za energijo. Hvala lepa. Jean-Claude? Oui. Jean-Claude? Andrus. Um. Hvala, Andrus. Odvisno je seveda od prispevka komisarjev, ki bodo imenovani in ki bo imenovan za to področje. Tudi vi boste komisar. Dober komisar, ker ste bili odličen premijer in zato boste gotovo tudi odličen komisar. Vendar pa seveda je vse odvisno od načrta programa dela naslednje komisije. Sam bi si želel, da bi z energetsko agendo dosegli zelo veliko napredka. Skušamo odstraniti administrativne ovire, ki še obstajajo, kar se tiče povezovanja različnih energetskih kanalov. Lahko rečem, da se bom s predstavniki EIB podrobno pogovoril o tem, kako bi lahko namenili več sredstev v ta namen, tako na strani zasebnih investitorjev, kot tudi javnih. To bo glavna usmeritev investicijskih programov, ki jih moramo pripraviti na tem področju. Rad bi razmislil o vseh elementih predlogov, ki jih je podal polski premije Donald Tusk pred dvema, tremi meseci, kar se tiče energetske unije. Vse te elemente bo potrebno upoštevati. Uh, Jean-Claude, a common acquisition policy? Because that's uh, yeah. Ja. key, I take yeah. Ja. it. Yeah. Bo to pomenilo tudi skupno politiko za javna naročila? Zogan, zim, on... Po mojem mnenju je dobro organizirati neko centralo za to, neko središče. mislim, da moramo obravnavati naše energetske potrebe skupaj in s tem bomo lahko zmanjšali stroške energije. Sem torej za to vrstno nakupno središče. Je pa res, da se države članice razlikujejo, kar se tiče eh, energetskih mešanic in sistemov. V nekaterih državah imamo javna podjetja, drugot javna in zasebna podjetja in eh, zasebna podjetja ne bi bila del eh, to, vrstne, to vrstnega središča načeloma. Ne vem pa, zakaj ne bi vseeno sodelovala. Ja. Pavel Telička, drugo vprašanje. Uh, Jean-Claude, morda se ne spomnite, vendar pa pred približno desetimi leti sva v Strasburgu, sva se lahkavi in sva se pogovarjali tudi o položaju predsednika komisije. Nagovarjal sem vas, da bi postali, takrat je bilo to nemogoče. Sedaj vam je to uspelo, tako da nisem nesrečen. Kakorkoli že, nekaj vprašanj. Ste že omenili, govorili ste o energetskem vprašanju. Sam bi želel razširiti energetsko unijo, vendar pa promet je tudi pomemben. Moram reči, da je to pomembno zame. Zdi se mi, da nimamo resnično delujočega skupnega trga, kar se prometa tiče. Moramo začeti izvajati obstoječo zakonodajo. Težko je, ko prehajajo vlaki prek državnih mej normalno potovati. Vendar pa lahko rečemo, da je sedanja komisija resnično imela evropsko politiko glede prometa, vendar pa potrebno je storiti več z vsem dožnim spoštovanjem do komisarja Kalasa. Zato me zanima, kako boste izvajali smernice TNT pa tudi kako boste izvajali vse svežnje, ki so že pripravljeni. Potem še dodatno vprašanje, ki je povezano s tem vprašanjem izvajanja, to je administrativno breme. Nič še nisem slišal glede tega z vaše strani, glede prednostnih nalog in če bi znatno zmanjšali administrativno breme, bi gospodarstva že pred časom začela rasti. Hvala lepa. Eh, glede prometne politike, lahko rečem, da je to ena najstarejših evropskih politik. Je pa res, da se komisije dolga desetletja niso zanimale za to politiko. To pomeni, da se eh, lahko zgodi, da se bi komisija oziroma da se je komisija znašla v postopku zaradi nezainteresiranosti. Žak Delor ni uspel sprejeti različnih eh, svežnjev, ki jih je imel na mizi. Delor je naredil polovico tega, kar uh, bi lahko naredil, kljub temu, da je velik prijatelj strinjam se, s tabo obstajajo določene ovire in te ovire moramo odpraviti, kar pa seveda ni preprosto. Razlike so velike in tudi ovire so velike. Je pa prometna politika in pa odstranjevanje obstoječih eh, ovir del večje politike eh, rasti povečati moramo tudi mobilnost delavcev v Evropi. Spoštovati moramo prosto gibanje delavcev, svobodo gibanja delavcev. Tisti, ki napada to načelo, bo napadal tudi druga načela iz eh, rimske pogodbe. Sam bom naredil vse za to, da prometna politika ponovno poleti. kot gi sem tudi sam vedno pravil, da moramo zmanjšati eh, birokracijo v Evropi. Evropa mora biti glasna pri pomembnih vprašanjih in eh, odsotna pri nepomembnih vprašanjih. Obstoječa komisija je odpravila 6000 besedil, ki so bila odveč in debirokratizacija Evrope je zagotovila priliv 32 milijard evrov, tako da nekaj je že bilo narejenega. Je pa res, da moramo nadaljevati s tem bojem. In sam sem si za to prizadeval že leta 2004, kot si eh, dejal, ampak takrat se nisem eh, povspel na mesto predsednika komisije. Poskušali smo v belgsko-luksemburški eh, skupnosti prepričati eh, Britance, na nek način smo eh, žrtve, ampak tudi srečni. Pavel, želiš besedo? Mislim, da je jasno, da je komisija Barozo se potrudila, kar se tiče zmanjševanja administrativnega bremena. Bil sem dolgo časa član Štajberove skupine, vendar pa komisiji je zmanjkalo energije v zadnjih treh letih. Mislim, da moramo spet povrniti zagon v to dogajanje. Guga. Hvala lepa. Gospod Guga, prosim. Ja. Hvala lepa. Vesel sem, da ste omenili skupni digitalni trg. Mislim, da je to področje, kjer samo moramo bolj posvetiti. V Estoniji imajo sedaj celo digitalno državljanstvo, virtualno državljanstvo. To je neverjeten dosežek za tako majhno državo, da je tako napredna na tem področju. Mislim, da mora celotna EU se osredotočiti na te manjše države. Če se gledamo, velike so zelo neučinkovite neverjetno, kako zaostale so na tem področju. Če si pogledate hitrost internetnih povezav v Estoniji, Litvi in eh, jih primerjate s francoskimi in belgijskimi, so razlike neverjetne. Digitalni skupni trg je neverjetna priložnost za ljudi. Sedaj imamo roaming, ki ima določene cene, torej cene gostovanja so določene in ljudje resnično lahko kaj privrčujejo. Ne smemo pozabiti pravih eh, ljudi. Kajti zato pač izvamo politiko. Kakšna je vaša politika za digitalno ekonomijo in kdaj boste to pripravili? To je točen datum, ko boste pripravili celovit načrt za digitalno ekonomijo v Evropi. Tudi za vprašanje številk. Velik spor smo imeli s prejšnjo komisijo, gospoda Baroza, glede številke. In potem je na koncu dejal, da bo za naslednjih pet let na voljo milijarda evrov za digitalno ekonomijo. In to smo seveda enostavno morali kritizirati, to je premalo. Ne moram seveda podati odgovora že kar na mesto vas, vendar pa kaj boste storili, da bi to spremenili? Kakšno številko bomo imeli na razpolago na tem področju? Številke nimam, ker komisije še ni sprašujete, sprašujete me podobno vprašanje. Seveda imate prav, da me sprašujete, vendar pa nova komisija programa še nima. Lahko vam podam splošne smernice kot kandidata za predsednika Evropske komisije. Komisija pa še ni. Ne vem, kakšno bo stališče ostalih 27 komisarjev. O tem se moramo pogovoriti kolegi o komisarju. Torej, prosim, ne pojdite preč v podrobnosti, kajti eh, veste, da nimam odgovora na vprašanja. Seveda, moramo povečati finančno vsoto na tem področju. Če tega ne bomo storili, potem lahko pozabimo na naše ambicije, vendar pa konkretne številke nimam. Vem pa, da moramo odstraniti vse ovire in prepreke ki obstajajo, kar se digitalnega trga tiče, preveč operaterjev imamo, preveč regulacije in ta sistem moramo spremeniti. Če se primerjamo s Kitajsko, ZDA, potem je neverjetno, kako razdrobljen je naš digitalni trg v Evropi. In te ovire moramo odstraniti. Ne gre samo za denar, gre tudi za politično vodstvo. Prepričati moramo države članice, da se odrečajo določeni nacionalni suverenosti glede digitalnega trga, nimajo več pravice, da zahtevajo tako razdrobitev, kot jo imamo. Vsi se strinjajo, ko o tem govorim. Sam pa vem, da ko bo šlo za podrobnosti in za sprejemanje podrobnih odločitev, bomo se soočali zelo veliko nacionalnih protekcionističnih politik in veliko izmed teh sploh še ne poznamo. Pripričam pa sem, da bo to zelo težko delo. Neodvisno od številk gre tudi za tehnične uvire in tako dalje. Herberjan. Um, Hvala lepa, Gi. Gospod Juncker. Ena glavnih težav o zahodnih demokracijah v tem trenutku je, da ni dolgotrajne vizije kratkoročne vizije, to že obstaja in to v vseh državah članicah. Če se pogledam vaš program, potem tudi tukaj vidim, da se osredotočate na kratki rok, na kratkoročne težave, britansko vprašanje TTIP, visoke energetske cene in eh, prioriteta za delovno mesto in rast. Manjka pa bolj temeljna vizija glede tega, kako bi okrepili evropsko gospodarstvo tudi bolj daljnoročno. Naj se osredotočim na dva elementa. Oba sta povezana s trajnostnim razvojem, pa tudi z gospodarstvom. Najprej očinkovitost virov. Zelo ranljivi smo, ker nimamo prav veliko virov v Evropi. Edino, kar imamo glede tega, je okoljski načrt za recikliranje in tako dalje. Kakšno je vaše mnenje, da bi to vključili tudi v zonane zadeve, trgovinsko politiko in tako dalje? To je prvo vprašanje. Drugo podnebne spremembe. Kaj menite o tem, o podnebni politiki, o evropski podnebni politiki? Zdi se mi, da tega sploh ni v vaših prednostnih nalogah. Ali ste se pripravljeni boriti kot predsednik Evropske komisije za zelo odločen, vseobsegajoč dogovor na mednarodni ravni v Parizu in ali se strinjate, da potrebujemo zelo ambiciozne cilje za to? Je pripala question malce sem presenečen na tem vprašanju. V zadnjih tednih sem ugotovil, da so redki tisti, ki so prebrali moj program. Redki. In danes vidim, da nekateri menijo, da vseh elementov ni v programu, kar je seveda res, ker moj cilj ni bil zapisati vso politiko, vse elemente, ki jih bomo začeli izvajati. Mislim, da smo vsi žrtev te kratkovidnosti. Je pa res tudi, da brez kratkoročnih rešitev nismo kredibilni za dolgoročne rešitve. Tako da se moramo na nek način eh, posvetiti eh, kratkoročnim in srednjeročnim vprašanjem. Glede podnebne politike se mi zdi, da je ta izjemno pomembna. Tekom krize, ki še vedno traja, sem vedno pravil, da bo podnebna kriza tako tekom krize, kot tudi po krizi, še vedno z nami in da je zato treba pripraviti ukrepe uh, za boj proti podnebnim spremembam. In ravno zato je ta politika pomembna. Evropski svet bo oktobra sprejel določene odločitve glede ciljev, ki so bili opredeljeni. Težko je doseči cilje takšni, kot so. Želim, da ti cilji postanejo zavezojoči, želim, da tekom konference v Parizu okrepimo to vlogo liderja, ki jo mora prevzeti Evropska unija. Glede eh, oktobrskega zasedanja Evropskega sveta, glede tega se bo morala ročiti eh, trenutna komisija, ampak upam, da bodo cilji v Parizu eh, ambiciozni. Dodatno vprašanje, na kratko prosim. Da, seveda. Če se gledamo v svet je svet ograbila Polska, kar se podnebnih ciljev tiče. In samo ena institucija lahko nekako svobodi to in to je Evropska komisija. Ali ste pripravljeni najti rešitve za polsko vprašanje, da ne bo ugrabila evropske podnebne politike? Euh, Zdi se mi, in to z vsem spoštovanjem, da posplošujete. Poljska ima lastne težave. In ne moremo sedaj s prstom kazati na njih, ker bi potem sam izpadel, kot da eh, jih ne upoštevam. Ko sem deloval v Evropskem svetu, sem se pogovarjal o teh zadevah s polskimi kolegi, ampak mislim, da vseh teh vprašanj danes ne bomo razrešili. Aleksandr Lansdorf. Hvala lepa, Gim. Gospod Junkar, lepo, da ste z nami kot špicen kandidat, ki vas je predlagal svet. Mislim, da je to napredek za demokracijo in da je to dobro za Evropsko unijo. V tem trenutku govorimo o tem, kako bi lahko ustvarili rast, kako bi ljudem, predvsem na jugu, spet dali možnosti. Gre za to, da bi imeli trdne finance, nove priložnosti za trge in nove investicije. Dve vprašanje imam. Tiskovne agencije so govorile, da ste danes dopoledne pri socialdemokratih dejali, da bi naj bil naslednji kolerena socialdemokrat. Ali to drži? Ne vem. Če to drži, zakaj? Ali naj ne bi bil najboljši naslednji kolerena in bi naj poskrbel za to, da se bomo držali pravil pakta za eh, rast in delovna mesta? Ali ste torej pripričani, da bodo socialdemokrati najboljši pri kandidatih? In potem, sedaj imamo pogajanja glede TTIP-ja, ZDA. Kakšne so vaše prednostne naloge pri tem in katere so tiste meje, pri katerih ne boste šli? In potem še eno vprašanje, ki je povezano s tem, kako boste izboljšali komuniciranje komisije, zato da boste spet povrnili zaupanje ljudi v institucije. Ponekod tudi v Nemčiji obstaja veliko nezaupanja, kar se tiče teh pogajanj. Ja, kolega Lambsdorff. Spoštovani kolega Lambsdorff. V tem predvoljenem boju sem doživel to, da sem bil edini, ki je branil Evropsko komisijo. In veliko jih je napadalo komisijo zaradi uporabe pravil za eh, eh, pakt za rast. In nihče ni dejal, da moramo premisliti, kako bi zagotovili politiko, ki bo usmerjena v rast in ki bo usmerjena tako, da bomo spet prišli nazaj k rasti. In branil sem tudi to, kar je počel Oli Ren. Danes dopoledne sem pri socialdemokratih dejal, da sem bil edini, ki je branil Oli Arena. Edini in dejal sem, da če je to tako enostavno, potem lahko to počne tudi socialdemokrat in tako tudi bo. Kajti sit sem že tega, da morajo konzervativci, liberalci biti tisti, ki kot po tekočem traku branijo pravila pakta za rast. Potem sem dal, da bomo pač našli socialdemokrata, ki bo moral storiti to vendar pa to bo potem na podlagi nove, programa nove komisije. In ne bodo se mogli oddaljevati od tega, kar je zapisano. Torej, da ne bo spremembe pakta za rast, vsi pa vemo, da bo tako, kot smo zapisali ta pakt marca 2005, lahko našli manevrski prostor za to, da bomo zagnali rast. Nisem privrženec konjunkturnih programov, čeprav smo leta 2008-2009 vse države članice 220 milijard evrov sredstev našli za te konjunkturne programe in tako spodbudili gospodarstvo. Vendar pa to ne gre na dolgi rok. Ne moramo stalno tega početi. Sedaj ni pravi čas, da govorimo o konjunkturnih programih. Čas je za strukturne reforme. To vprašanje je zame povezano z bolj fleksibilnim tolmačenjem pakta za rast in točno to bomo tudi storili. Torej, naj bom jasen danes poročil nisem bral, ker me to ni zanimalo. To je preveč kratkoročno, kaj sem rekel v neki drugi politični skupini in potem se to reširi drugam, kaj si dejal na mesto, da bi točno si ogledali, kaj sem dejansko mislil in dejal. Vedno znova se moramo mm, usmerjati. Mm, glede na pisanje tiska in potem seveda smo pod pritiskom in delamo napake. Sem nekdo, ki se zauzema za stabilnost. Kot mladi finančni minister sem izpogajal Maastrichtsko pogodbo. Skregal sem se tudi z nekaterimi glede neodvisnosti Evropske centralne banke. Zelo veliko sporov je bilo, da smo lahko uveljavili načelo neodvisne monetarne politike skupaj z Delorem Majštatom sem se boril za to, da je tema koordiniranja gospodarske politike sedaj resna tema. Vem, kdo je bil za in kdo je bil preti, proti. Danes vsi govorijo o tem. Mi smo zapisali, da moramo dati biti tak v pogodbah. Ne zato, da bi oslabili monetarno politiko, temveč, da bi gospodarsko unijo naredili tudi v monetarno unijo razširili tudi v monetarno unijo. Torej, kar se tiče pogodbe o sodelovanju z ZDA, sem zato, da smo kar se da pregledni, da bodo vse informacije na voljo. Upam, da če tega ni, da bo to uvedeno v pogajanja. Moj otis pa je, da če ne bomo pregledni potem tudi ne bo podpore Evropskega parlamenta in tudi ne podpore nacionalnih parlamentov za ta sporozum. Rad bi, da bi povsod po Evropi tisti, ki poslujejo po Evropi, se držali evropskih pravil, ne glede na to, odkot prihajajo, če je pač podjetje sedežem v ZDA in poslujejo v Evropi, potem morajo se držati naših pravil. To velja za potrošniške pravice, za pravice na trgu dela, za vse pravice, ki pač niso kar tako poljubne in američani si ne morejo kar poljubno izbirati svojih zadev. Tako da moramo torej resnično storiti to, kar smo obljubili voljivcem prek meja političnih skupin. Vem le, da tudi najboljše komuniciranje nič ne pomaga, če znotrajni dobrega komuniciranja in če se ne neha delovanje, ko nekdo določena vlada sprejme določeno odločitev v Bruslju, potem pa to kritizira doma in tega ne želi uresničiti. To se mora spremeniti. To nemogoče obnašanje se mora končati. Sit sem tega. Vedno znova vsi govorijo, da so zmagali. Kakšen nesmisel je to? Od 27 premijejev, da jih 22 vedno znova reče, da so dobili kar največ, kar se je dalo dobiti. Kako je to mogoče? Sicer sem tega poslušam novice iz Francije, Nemčije, Belgije in od drugot. In toliko različnih, različnih zmagovalcev je bilo vedno danih, da sem se spraševal, kako je to mogoče. Enotni moramo biti, sicer bomo izgubili. Jean-Claude, moja nemščina je precej slaba, tako da bi rad še enkrat preveril, če si eh, povedal naslednje. Dejal si, da če socialist dobi Eh, monetarni portfelj, da mora izvajati pakt stabilnosti, če se ne motim. Predsedniki različnih parlamentarnih skupin ustrajajo, da jim zagotovim portfelje. No, ampak odločitev še ni padla, če sem prav razumel. Seveda. Govorim zgolj o trenutnem okviru. Prav, torej še ni bilo odločeno in eh, to je tista prava informacija za razliko od drugih informacij, ki smo jih dobili iz drugih skupin. Think... Oli, najprej ti, potem Marjan, ker mislim, da je to pomembna razprava glede pakta za stabilnost. Zato dobiš besedo, prosim. Hvala, Gil. Najprej dobrodošli, Jean-Claude, v parlamentu. Lepo vas je videti v naši skupini. Iskreno bi se vam rad zahvalil za odlično sodelovanje v najhujših časih krize in še prav posebno za dosledno podporo metodi skupnosti in reformi okrepenega gospodarskega sodelovanja. To je bilo zelo pomembno v časih krize. In to je bil v veliki meri rezultat reform pakta za stabilnost in rast in izvajanja gospodarskih politik. Zato se je potem javni dolg znašel služno 7 odstotkov in sedaj na okrog 3 odstotke. In eh, vse skupaj se je v Evropi precej stabiliziralo. To je bilo zelo pomembno za gospodarsko okrevanje in stabilizacijo. In to je tudi vaša zapuščina, Žanklot. V tem smislu hvala za pojasnilo glede izjave o naslednjem komisarju za ekonomske in monetarne zadeve. Naj vas ne skrbi, <laughs> tako ali tako ne bom na voljo, ker finska vlada meni, da sem bil premalo odločen na tem položaju. ker sem se loteval strukturnih ravnovesij, ne pa nominalnih ciljev. Sedaj imamo previsoko brezposobnost v Evropi in premalo investicij. Zahtevamo dvojo strategijo, najprej zagon rasti z več investicijami, istočasno pa želimo nadrevati z doslednim, z dosledno konsolidacijo javnih financ in želimo pravila uporabljati na razumen način. Moje vprašanje. Kaj boste storili, da bi zagotovili, da bodo države članice, tudi tistih 11, ki je še vedno v postopkih prekomernega premanklaja, da bodo tudi te spoštovale pakt za eh, stabilnost in rast? Best, uh, to... Najboljši način, kako pridobiti te države no, svoje stanje, da se bodo držale pravil in da si ne tolmačimo pravil na različne načine, temveč da uporabimo neveški prostor, kar se fleksibilnosti tiče, ki je bil dodan paktu, ko smo ga reformirali leta 2005, mimo glede. Ne menim, da bo prišlo do dramatičnih sprememb, kar se tiče tolmačenja tega samo zaradi napisov časopisih, ki jih vidimo. Moramo se osredotočiti na strukturne reforme. To je bolj pomembno kot nominalni cilji. Resnično menim, da smo v zadnjem letu nezadostno poskušali reševati vprašanja, ki so povezana s konkurenčnostjo naših internih sestankih Evroskupine smo vedno znova ustrajali pri tem, da bi morali imeti uravnotežen razvoj, kar se tiče razvoja plačne politike in razvoja konkurenčnosti, vendar pa tega potem to nismo na ustrezen način sporočili zunanjemu svetu. Moj odgovor je torej sledeč. Razumne, pametne reforme so zelo pomembne, nominalni cilji so tudi pomembni, ne pa tako pomembni kot strukturne reforme. Marjan, I, I can also... Marjan, torej prosim, držite se minute. Marjan? Hvala, Gi. Najprej, vesela sem, da vas lahko pozdravim v naši skupini in da vam lahko prisluhnem. Tako je dan zatem, ko bo izvoljen predsednik komisije. Uh, boste predstavili strategijo za mlade. Seveda mi ni potrebno izpostavljati, kako pomemben je ta problem, kar se tiče brezposobnosti med mladimi v Evropski uniji. Evropski državljani pričakujejo od komisije in parlamenta, da se bodo hitro lotevali tega vprašanja. Moje vprašanje je, katere specifične ukrepe boste sprejeli, zato da bi izboljšali dostop do trga delovne sile za mlade in zagotovili tudi to, da se bo lahko eh, sklad, sklad za javnstvo mladih ustrezno uporabljal in potem, to je tudi povezano z odborom Impel, ki je moj, ki je moj glavni odbor, dejali ste, da moramo naše socialne zavezare jemati bolj resno. Rada bi vedela, kakšne ukrepe predlagate za to, da bi naše socialne zaveze jemali bolj resno. Hvala lepa. Jean-Claude. Je voudrais d'abord vous dire, madame. Gospa, najprej bi vam rad povedal, da ne smemo dajati obljub, ki jih ne moremo držati. Evropski parlament in Evropska komisija ne moreta ustvariti enega samega delovnega mesta. Enega samega delovnega mesta ne moremo ustvariti. Lahko pa ustvarimo okvir, ki bo Evropi omogočil rast. Rast, ki bo večja kot trenutnja ne more pa komisija čez pet let ali pa parlament čez pet let narediti konec celotni brezposobnosti. Tega ne moremo narediti. Ni mi všeč ta ideja Evrope, čež da bi morala Evropa biti odgovorna za vse. Ne nacionalne, vlade so tiste, ki skrbijo za, za poslovalno politiko. Evropska unija lahko, lahko nacionalnim vladam uh, omogoči dostop do ustreznih ukrepov in instrumentov, ampak sama politika, vsebina te politike je na strani nacionalnih vlad. Ne morejo nacionalne vlade od Evrope zahtevati reševanja eh, te problematike. Same morajo to narediti, lahko pa jim ponudimo instrumente, ki jih potrebujejo. Res je, brezposobnost med mladimi je zelo pomembna tema. Za jamstvo za mlade smo namenili 6 eh, milijard. Želim si drugih programov, želim si uporabe sredstev, eh, še preden začnemo z novimi programi. Mislim, da sta samo dve vladi eh, začeli uporabljati ta sredstva. Ni absorpcije, enako velja za druge strukturne sklade, ki nimajo velike stopnje absorpcije. Mislim, da moramo najprej začeti izvajati politiko, ki smo jo že dorekli. Milijarde evrov, ki jih eh, nismo uporabili. Zakaj si želite novih programov, ko pa še obstoječi programi niso uh, izrabljeni? Vlade jih ne uporabljajo. Prizadevati se moramo za enoti digitalni trg in če zagotovimo tudi eh, enotni trg za storitve znotraj našega skupnega trga, če izboljšamo naše delovanje na eh, področju prometa, eh, energetike in podobno, bo rast prišla sama od sebe. S takšnimi ukrepi bomo napredovali. Potrebujemo skupno celovito eh, politiko. Ne smemo se preveč osredotočati na posamezne segmente različnih politik. Pri. Gerard Dupre. Uh, eh, Jean-Claude. Jean-Claude. Sam moram dejati, da eh, se malce boječe lotevam vprašanja fiskalne politike. Mislim, da si bil eh, pri tem eh, malce pazljiv oziroma da si takoj povzdignil glas, glede na to, da smo govorili o tem, kaj naj bi počel Luksemburg in podobno. In zato ti bom postavil vprašanje, ki ni povezano z luksemburškim davčnim sistemom. Da, eh, evro, eh, konkurenčnosti, davčni do konkurenčnosti, ne nelojalni eh, konkurenci si dejal. A si prizadevaš za konvergenco davčnih osnov, če je odgovor da, na katerem področju, za evroobmoče ali za celotno Evropsko unijo? To je moje vprašanje. Zdi se mi, da je to vprašanje, o katerem smo v tekom kampanje veliko govorili. Drugič. FATKA, ameriški sistem, ki od bank zahteva informacije, če so te ustanovljene na ozemlju eh, ZDA, ampak gre za podatke ne zgolj o američanih, ampak tudi o državljanih drugih držav oziroma tretjih držav. In na to lahko, eh, na to lahko ameriške oblasti kaznujejo državljani tretjih držav zaradi tega sistema. A meniš, da je ta sistem kompatibilen z našo zakonodajo ali pa bi mu morali narediti konec, če želimo narediti konec tudi določeni obliki eh, davčnih utaj. Zanima me, kakšen je tvoj odgovor. Že stoletja jaz in ti in pa jaz in žon govorimo o eh, teh davčnih sistemih. In sedaj se vsi strinjamo, po mojem. V moji državi smo sprejeli nekatere reforme, ki so bile od nas zahtevane in še enkrat lahko tukaj ponovim. da je treba sprejeti dodatne ukrepe. Imamo na primer eh, predlog na mizi sveta, ki govori o eh, skupni osnovi. V to se sicer ne bi eh, detaljno spuščal, ampak povedal bi zgolj, da se Evropski svet nagiba k sprejemu tega predloga. Evropska podjetja in tudi druga podjetja izkoriščajo razlike v dačnih sistemih med eh, različnimi državami in članicami. In zato moramo skupaj analizirati to problematiko ter poiskati rešitve. Gre namreč za privilegije nekaterih držav. in tako kot je veljalo v primeru davka na transakcije, bo tudi ta dokument ostal na mizi sveta v postopku okrepljenega sodelovanja. Fatka, da zdi se mi precej šokantno, kako postopajo eh, Združene države Evrope, no, se upravičujem, Združene države Amerike. Uh, Združene države Evrope, to si ti, Gi. Da, to sem ja, pra, jaz, pravi Gi. Kot luksemburški premije sem nastopil zoper ta ukrep ZDA in takrat so se mi vsi smejali. Izvolili ste vse to, sedaj pa morate s tem živeti. Merci. Silvi Gula. Gospod Junker, dobrodošli. Vaša prisotnost tukaj je presenečenje in to zaradi dveh razlogov. Prvič, predsednike držav in vlad, ki eh, podpisujejo in ratificirajo pogodbe in morajo tudi slediti. Pred sabo imamo špicen kandidata. Drugič, za predsednika komisije izbiramo nekoga, ki ve, kaj je metoda skupnosti in tega smo veseli. Vprašanje v zvezi z bančno unijo. Prejšnja komisija je sodelovala eh, s parlamentom in svetom v postopku soodločanja, eh, sprejeli smo tako imenovano bančno unijo. Moje mnenje je, da nihče eh, v javnosti ne razume, kaj je ta bančna unija, razen da naj bi bila nekakšna nagrada za bančnike. Kako naj pojasnimo javnosti, kaj to je? Po mojem mnenju je to ta veliki izziv, s katerim se soočamo v naslednjih petih letih. Pomembno je, da izvajamo to, kar dorečemo. Pogosto se zgodi, da sprememo zakonodajo, na to pa malce pozabimo na vse to. Spremljati moramo, kaj se dogaja s to zakonodajo. Drugo vprašanje, in to vprašanje bistvenega pomena za številne države članice, izboljšanje financiranja za MSP-je. Banke pravijo, eh, da so pripravljene na ulaganje v MSP, če imajo te programe, če imajo ti programe, ampak MSP pravijo, da ne morejo dostopati do finančnih sredstev. Kaj narediti eh, na tem področju, da izboljšamo dostop do financiranja? Silvi, mislim, da pogosto slabo komuniciramo. Evropski državljani nimajo radi izraza Unija. Zdi se, da dajemo eh, unijo na unijo na unijo, govorimo o energetski uniji in o drugih. Zdi se mi, da eh, unija ni najboljši izraz. Ko govorimo o bančni uniji, državljani menijo, da je to instrument, ki smo ga dali na voljo eh, bankam, da jim pomagamo. V bistvu pa je zgolj sistem ukvirjanja dejavnosti bank. O tem smo veliko govorili. Govorili smo o načeljih za centraliziran nadzor eh, izvajanja zakonodaje, ki smo jo sprejeli. Če boste državljanom dejali, da gre za prekinitev eh, stika med bankami eh, in nacionalnimi dolgovi, nišče ne bo razumel, gre za to, da državljani sedaj ne bodo več odgovorni za napake, ki jih počnejo drugi. Sedaj pa moramo zelo previdno začeti izvajati vse te elemente zakonodaje, ki je bila sprejeta. In tukaj nas čaka še veliko dela. Konec tedna se bom pogovarjal s predsednikom Evropske investicijske banke. Je, z njim sem se že pogovarjal, govorila smo o uh, dostopu do finančnih sredstev, tudi za MSP-je. In eh, sam sicer ne morem podajati izjav o tem, vsenem, vseeno pa je potrebno razmisliti o eh, to vrstnem instrumentu za dostop do finančnih sredstev. Instrumenti, ki jih ima na voljo eh, Evropska investicijska banka ter drugi instrumenti, novi instrumenti, so zelo primerni za uh, učinek vzvoda za MSP. Res je, dostop do finančnih sredstev je otežen, ni na dovolj visoki ravni in Grčija ter naprimer druge države ne vidijo potencijala eh, malih in srednje velikih podjetij. Zadnji del vprašanja z področja gospodarstva bomo vzeli skupaj. Naprej gospa Mihajlova ki je predsednica odbora Rigi, podpredsednica odbora Rigi, na to pa še gospod Artui iz eh, odbora za proračun. Um, Hvala. Gospod Juncker, v svoji predstavitvi ste govorili o nujni potrebi po javno-zasebnih partnerstvih na področju naložb. Z vami se strinjam aktivirati moramo javno, javne naložbe in eh, spodbuditi tudi zasebne naložbe. Z vidika regionalnega razvoja moramo zagotoviti naložbe v infrastrukturo. Zanima me, kako menite, da bi lahko sedanje prihranke v bankah mobilizirali za naložbe v infrastrukturo? Ali je to možno? Kako vidite boljšo vlogo finančnih inštrumentov za spodbujanje očinkovite regionalne politike? Zlasti, ko gre za pogajanja o dogovorih o nacionalnih partnerstvih med državami članicami in Evropsko komisijo. Merci Jean-Claude. Cette audition. Euh, najlepša hvala, Guy, najlepša hvala, Jean-Claude. Pogovarjamo se lahko o fiskalni konvergenci. Kot predsednik Evroskupine si zahteval Eh, da usklajujemo našo davčno politiko, v enem pa eh, je tvoja država denar pospravljala v žepe. Kako se boriti proti nelojalni konkurenci? Najboljši eh, pristop je imeti lasna sredstva. Sistem, ki velja za vse v Evropski uniji. Pripravljena je bila skupina na visoki ravni in kaj pričakuješ od te delovne skupine, v kakšni meri jo boš podpiral, zato da pride čim prej do rešitev vse vprašanje lastnih sredstev. Si kandidat za predsednika komisije, večletni finančni okvir pa je bil sprejet za obdobje sedmih let. Predstavil si svoje ambicije, to verjetno pomeni, da bo ta pakt, da bo ta eh, večletni finančni okvir predmet revizije. Kaj boš naredil za to, da bo dejansko prišlo do revizije tega večletnega finančnega okvira? In še eno vprašanje, glede na to, da si podpornik modrega ravnanja sredstvi, koliko sredstev bo ostalo neizplačenih. Imamo milijarde in milijarde, eh, ki niso bile izplačene, a ne bi bilo dobro poskrbeti, da ne bi bilo takšnih razlik med eh, izplačenimi sredstvi in tistimi, ki še niso bile, bila izplačena. Hvala. Najprej bi gospe povedal, da skupaj z Evropsko investicijsko banko in drugimi partnerji že razmišljamo o povezovanju različnih instrumentov. Tudi tistih, ki so povezani z regionalno politiko. Želimo spodbuditi naložbe v Evropi. Je pa še prezgodaj, da bi odgovoril, kakšne bodo rešitve. No, kolega, eh, spremljal si me, vem, eh, kaj meniš o luksemburški davčni politiki, eh, ampak sam moram dejati, da so te izjave nepotrebne, seveda noben sistem ni popoln. odločili smo se pod francoskim predsedstvom leta 2007, pod predsedstvom Christine Lagarde, da mora Luksemburg sprejeti pravila, ampak še vedno ponavljaš leta 2010, 2011, 2012, da je treba spremeniti pravila. Početi moramo korak za korakom in mi smo opravili uh, svoje delo. No, ampak vsaj ni važno. Glede neizplačanih sredstev, glede razlike, ki še ni bila izplačena, se strinjam s tvojim mnenjem, ampak komisija ni proračunski organ, je izvršni organ. Parlament in svet morata o tem razpravljati. Mislim, da moramo bolj paziti na razpravo o evropskem proračunu. Finančni ministri ne kažejo veliko zanimanja. Državni sekretarji in eh, namestniki eh, njihovi namestniki in ne vem kdo še se o tem pogovarjajo. Mislim, da morajo o teh pomembnih zadevah v proračunu razpravljati ministri sami, ne pa njihovi privočniki. Mislim, da moramo rešiti to vprašanje neizplačanih sredstev. Nekateri pravijo, da nimamo denarja, da bi plačali eh, račune. Mi si prizadevamo za to, da bi eh, seveda plačevali tisto, k čemur smo se zavezali. Italija, Grčija in drugi skrbijo za to, da plačujejo svoje račune račune. In mislim, da bi morali tudi mi početi isto, da bi morali poiskati denar, ki manjka. Saj je to vedno mogoče. Glede lastnih sredstev pa takole. Sem podpornih lastnih sredstev. Prizadevam si za sistem lastnih sredstev, zato ker nočem več takih tragičnih eh, trenutkov bojev med državami članicami, ko pripravljamo eh, finančno perspektivo za obdobje petih, sedmih let. Potekala bo umestna revizija instrumenta, ki je bil spred. Ta revizija bo upravljena leta 2016, z njo ne morem začeti leta 2015, zato ker gre za zelo velik pomemben dosej in eh, ne moremo kar skočiti v vodo, brez da bi pogledali, kako globoka je. spremljam delo delovne skupine na visoki ravni, ki upravlja odlično eh, delo in mislim, da mora s tem delom nadaljevati. To razpravo smo začeli že pred leti. In mislim, da moramo o tem še naprej govoriti, drugače bomo izgubili ambicije. Sam eh, nisem preveč optimističen oziroma eh, ne zdi se mi, da lahko dosežemo ogromno takoj, ampak vseeno je to zadeva, o kateri moramo govoriti. No, ampak na zadnje smo v mestno revizijo opravili na koncu postopka in na to nam je zmanjkalo časa za spremembe, ampak kakorkoli že. Sedaj pa nas čaka drugo poglavje. vprašanje eh, pravosodja notranjih zadev. Sofi. Hvala, Niki. V veselje mi je, da je lahko imamo izmenjavo stališč z Jean-Claudom Junckerjem. Eh, iz vašega dokumenta sem ugotovila, da ste črtali prioriteto 5, ki je posebna obravnava ene države in ste to nadomestili za ključno prioriteto, to so temeljne svoboščine. Vesela sem, da tukaj omenjate listino o temeljnih svoboščinah sveta Evrope, ampak konkretno vprašanje. Vsi vemo, da tiste države, ki odkrito kršijo temeljne svoboščine in pravice, pravice Romov, um, istospolno usmerenih ljudi, neodvisnost pravosodja in tako naprej. Ali ste tukaj pripravljeni? se na takšne kršitve odzvati bolj učinkovito kot vaši predhodniki in ali ste pripravljeni biti prav tako strogi kot pri proračunih in vprašanjih konkurenčnosti. Vprašanje številka dve. Ali ste pripravljeni predlagati, parlament je že 12 krat to zahteval, ste pripravljeni predlagati roadmap za pravice skupin LGBT? In pa še tretje vprašanje nekoč uh, ste rekli, da vam je ljubše sklepanje dogovorov za zaprtimi vrati. Meni pa to ni všeč. Všeč mi je, da se vse skupaj odvija na pregleden način. Ali ste se pripravljeni tukaj postaviti na stran Evropskega parlamenta in se boriti za več preglednosti? Hvala. Oui. On me dit souvent que je suis. Pogosto mi rečejo, da sem eh, se razvil v slabo razvitem stanovanju, da ne vidim daleč. Ampak številni v tej dvorani so odrasli v enakš, enakem okolju. Nikoli nisem bil eh, enak v eh, teh temnih sobanah. Veliko je bilo v drugih. mislim, da določena vprašanja ne bi smeli obravnavati tako javno. Pogosto sem imel dovolj te demagogije. Ali ve, eh, resnično menite, da so eh, monetarni pogovori med državami in podobne stvari predmet eh, javne razprave, da bi morali o tem govoriti javno? po mojem mnenju, popolna preglednost, popolna transparentnost ni dobra, ker s tem lahko eh, škodimo razpravi. Pri vseh drugih elementih pa je primerna javna razprava, pregledna razprava, razprava, ki jo lahko vsi eh, razumejo. In vedno vam bom stal ob strani, ko je treba narediti to, kar je treba narediti. Ne, pa, ne moremo pa vseh pogajanj predstavljati, Eh, javnosti, ko še ta eh, tečejo. Drugič, da, pogumno bom nastopil, jasno bom nastopil, če me bodo tudi drugi komisari eh, podprli. To velja za države, ki ne spoštujejo temeljnih pravic. Že v Evropskem svetu mi je zmanjkal en glas, zato ker eh, so nekateri menili, da sem preveč strok. Govoril sem namreč o eh, mađarski. Gospod Orban me ni podprl. A je kdo eh, postavil kakšno vprašanje v zvezi s tem? En sam človek? Ne. Ali pa naprimer vprašanje Združnega kraljestva. O tem smo govorili, ampak zakaj me Mačarska ni podprla? rad bi naredil vse za to, da se spoštuje temeljne pravice in to na enaki ravni posod po Evropski uniji. In tukaj kompromisov ne bo. Popolnoma na jasnem si moramo biti, o tem razprave ne more biti. In to neodvisno uh, od vprašanja Mačarske. Tudi druge države uh, nimajo ravno popolnih rezultatov, kar se tiče te problematike, ki ste jo izpostavili. Pravimo, da eh, mora Evropska unija imeti določene meje, ko ureja življenja ljudi in mislim, da je to res. Ne moremo sprejemati zakonajnih predlogov, kar se tiče uh, vseh zadev, ampak glede na primer porok homoseksualcev in podobno, zakaj pa ne? Ampak a, a res menimo, da je pametno, da Brusel ureja ta vprašanja. Spodbudimo lahko države članice, da to naredijo, ampak mislim, da eh, Brusel ni tisti, ki bi moral sprožiti to razpravo, ki bi moral sprožiti in oblikovati kakšno direktivo na to temo. Če pa bo parlament tega, eh, o, glede tega od mene kaj zahteva, bom to tudi naredil. Ampak resnično me zanima, če menite, da bi morali Evropska unija eh, poskrbeti za zakonodajo. Če države članice ne spoštujejo temeljnih pravic, prav, ukrepali bomo, ampak spremanje zakonodaje na to vrstnih področjih ne vem. priporočila, da lahko pripravimo priporočila, ne moremo pa pripraviti direktive na temo eh, homoseksualnih porok ali pa podobnih zadev. Sam nekih temeljnih težav glede tega nimam, ampak Evropa mora poskrbeti, da bo govorila o tistih najpomembnejših temah. No, poroka je zelo pomembna zadeva. Meni se je to vedno zdelo. Da ostanemo pri sedmem eh, členu nismo ga izvajali. Ali bo nova komisija zbrala pogum za to, da ga izvaja? No, ne bom mahal sedmim členom povsod in proti vsem. Če ga je treba uporabiti, ga je pač treba uporabiti. Splošno gledano, lahko komisija naredi, karkoli želi. komisija, ki uporablja vse instrumente, ki jih ima na voljo, ni nujno pogumna. Evropski svet je tisti, ki se odloči in če, naprimer, Evropski svet ne sledi eh, na svetu oziroma eh, mnenju komisije, bomo pač uporabili sedmi člen in ga bomo eh, tudi izvedli. Sem pa proti uh, demagogiji, demagoškim eh, izrazom, mislim, da to nikomu ne pomaga. No, v mislih imam specifični primer, primer te skupine, ki je prosila za uporabo sevnega člena, ampak eh, drugi niso bili tako pogumni. Sofi samo 10 sekund. Rekli ste, da se mora Evropska unija ukvarjati z velikimi te, temami. In jaz mislim, da so pravice skupine LGTB uh, eh, ena izmed teh velikih tem. Potem prisluhnila sem tudi temu kar ste rekli o preglednosti. In to me skrbi, ko bom naslednji teden glasovala. Moram vedeti, da se bo predsednik komisije v naslednjih petih letih boril za več preglednosti. To seveda ne pomeni preglednost vse povsod, vsako sekundo dne. Tukaj imamo nekaj manevrskega prostora, ampak mislim, da potrebujemo močnejšo zakonodajo na področju preglednosti, kot jo imamo sedaj. Nisem rekel. Uh, da se ne bom boril za preglednost. Govoril pa sem, da se pri monetarnih vprašanjih ne moremo s tem ukvarjati s popolno preglednostjo. To je včasih lahko neodgovorno. Kar se tiče vprašanja preglednosti same, eh, pa si bom tukaj vsekakor prizadeval lahko vam eh, tudi zagotovim, da sem jaz samo eden izmed komisarjev. Jaz nisem komisija. Vi morate suriti komisijo potem, ko bodo predlagani vsi kandidati in ko bo predložen program komisije Evropskemu parlamentu. Jaz si bom eh, prizadeval po najboljših močeh, ampak nažalost jaz nisem celotna komisija. Sedaj pa dve vprašanje o azilu in priseljevanju. Najprej gospod Desernes, na to pa Cecilija Vikstrom. Hvala, G. Zdi se mi, da je ta izmenjava mnen zelo eh, dobra. Če bomo evropsko politiko oblikovali tako, če nas bodo spremljali tudi državljani in državljanke, lahko eh, idejo Evrope nadgradimo. Zdi se mi, da je ta razprava recim, resnično zelo kakovostna in zato se vam zahvaljujem. Drugič, strinjam se z vami. Mislim, da se mora Evropa ponovno osredotočiti na najpomembnejše teme. Narediti, narediti mora manj, ampak to narediti bolje. In veseli me, da govorite tudi o priseljevanju. Pogumno bo treba nastopiti. Je pa nujno, da vzpostavimo evropsko politiko priseljevanja. Ne smemo uh, zgraditi nekakšnega bunkerja tukaj v Evropi. Omogočiti moramo dostop do Evrope azilni sistem drugače ne bo eh, deloval. Govorimo lahko o eh, kvotah po državi, po poklicih naprimer. Nadzirati moramo naše meje, jih eh, braniti. Obenem pa potrebujemo politiko pravega sodelovanja in pravega soodločanja z Afriko in drugimi in mislim, da je to prava pot na področju priseljevanja. Cecilija? Hvala, hvala, da ste danes z nami. Žal mi je, da smo vas tako izčrpali. Ehm, z velikim veseljem sem prebrala vaše prednostne naloge in vaš načrt v petih točkah o priseljevanju. Govorite o nezakonitem priseljevanju, o nadzorju, nadzoru nad Eh, mejami, o sodelovanju z tretjimi državami, ampak manjka pa nekaj zelo pomembnega. Omenjate skupen evropski azilni sistem, ampak ob tem popolnoma izpuščate naslednji korak, ki je potreben za to, da bi lahko izgradili široko humanitarno azilno politiko v Evropski uniji. To pomeni, eh, pravi, to pomeni pravila o varnosti beguncev. Tukaj lahko pomislite na šest milijonov sircev, ki bežijo pred morijo v njihovi državi v vašem predlogu ni nobenega predloga o tem, da bi spostavili začasne azilne pisarne, zato da bi lahko zagotovili varen eh, prehod beguncev v Evropo, tako da bi lahko mi prispevali k končanju te hude morije. Več kot 20 milijonov ljudi je umrlo tudi v Sredozemskem morju, ko so bežali v, Evropi, v Evropo. Proti temu se moramo boriti, rešiti moramo več življenj. Preveč grdega smo videli že na otoku Lampedusa in takšne primere, kot je otok Lampedusa, se dogajajo vsak dan. Kako, bo se, kako se boste proti temu borili? vous n'y arriverez pas. Najprej, gospa, brez skrbi, ne utrujate me. Poslušam že od 9. ure zjutraj in ta razprava je zelo kakovostna. No, ampak ne Cecilije, Cecilije pravi. Gi. Nisem želel predstaviti celotnega programa komisije, ko sem eh, obelodanil moje prednostne naloge. Program bo pripravljen, ko se bomo o tem pogovarjali z 28 eh, komisarji in takrat bomo govorili tudi o teh zelo pomembnih temah. Evropska unija mora biti tudi humanitarna eh, unija, humanitarni organ. Osredotočati se moramo na humanitarno delovanje. Menim, da moramo bolje zaščititi zunanje meje. Proračun Frontexa je tam nekje 80 milijonov in to je zelo nizka raven. Ugotoviti moramo, kaj lahko naredimo, saj eh, jih ne moremo pustiti samih, glede na to, kaj vse se dogaja, naprimer v sredozemlju. Potrebujemo celovit pristop zdi se mi precej škandalozno, da ne rešujemo problemov tam, kjer obstajajo. Zakaj večina držav članic eh, zmanjšuje eh, finančna sredstva namenjena razvojni pomoči? Zakaj zgolj eh, Luksemburg zvišuje ta sredstva, sredstva za sodelovanje s tretjimi državami? Zakaj je britanska vlada edina eh, namenjala ni celih sedem odstotka eh, svojega proračuna za to politiko. Ali moramo počakati, da eh, umre še več ljudi in da revni postanejo še bolj revni, preden bomo uporabili več finančnih sredstev za pomoč tem ljudem mislim, da moramo biti solidarni do vseh, ne zgolj do tistih, ki pristanejo na naših obalah. Pomagati moramo tistim, ki so revni in s tem, ko jim bomo pomagali, ne bodo prišli v Evropo, ker jim ne bo treba. Eh, Imamo pet vprašanj o zunanje politiki in prisluhnili jim bomo skupaj. V dokumentu, ki ste ga pripravili, smo videli, da je to eno od poglavij, oziroma poglavje, ki je verjetno najbolj razdeljeno, najbolj natačno razdeljeno. Ester, Hans, na to pa Andrej, a ne mi. Hvala, gospod Juncker, da ste danes popoldan z nami. Zelo natančno sem prebrala odstavke, ki ste jih namenili zunani politiki in razvoju. Ugotovila sem, da je zadnji odstavek malce nenavaden. Govorite o tako imenovanih pomankljivostih, kar se tiče delovanja eh, komisarjev, ki skrbijo za različne vidike zunanje politike. Zdi se, da menite tudi, da visoka predstavnica ne eh, izkorišča svoje vloge tako, kot bi jo morala, ali nam lahko poveste, glede na to, da imate veliko izkušenj, kaj je treba narediti, ali se vam ne zdi, da se nekako eh, te službe in ti funkcionarji prepirajo eh, med sabo, da si poskušajo ohraniti svoje položaje kot se pogosto dogaja. Kako boste strukturirali delo v komisiji in v službah komisije, tako da bo zunanja politika bolj učinkovita kot danes? Hvala, Hans van Valen. Eh, Hvala, Gi. Gospod Juncker. Danes smo v zelo nestabilni situaciji. Oglejte si arabski svet, tam potekajo notranje vojne, prav tako pa smo priča določeni politiki predsednika Putina. Ta želi obvladati države izhodnega partnerstva. Imamo torej eh, eh, pomankanje na področju miru, zato bi morali investirati v obrambo. Zanima me, kakšne pobude bo sprejela vaša komisija za krepitev naših obrambnih zmogljivosti skupaj z ZDA. Hvala. Eh, eh, Johannes Nart. Hvala lepa. Vsako kratko pride do kršenja človekovih pravic, se slišimo veliko sterilnih in eh, neuporabnih obsojanj. Ali boste vi uporabili ta tako imenovani soft power Evropske unije, zato da bodo izvajane tudi klauzele o človekovih pravicah. Ali boste pripravljeni, na primer, v primeru kršenja človekovih pravic eh, prekiniti tudi določene pogodbe? Potem Eh, zanima me tudi, če bo vzpostavljena boljša povezava med eh, Evropsko službo za zunanje delovanje in Evropsko komisijo. Eh, potem vidim, da boste skušali doseči tudi dogovor z Združenim kraljestvom, da jim boste ugodili pri njihovih zahtevah. To pomeni, da bomo sprejeli poseben dogovor z Združenim kraljestvom, da bodo imeli posebno mesto v Evropski uniji, torej nekakšno Evropo a la carte, katere prednosti bi naj imela Velika Britanija, tistih, ki jih torej druge države nimajo. Gospod Radoš. Hvala lepa. E, širitev Evropske unije in poglobljevanje odnosov je prednostna politika za Evropski parlament um, v moji državi Hrvaški obstaja soglasje glede tega, da lahko širitev Evropske unije na Zahodni Balkan prinese dobrobit in pa izboljšano sodelovanje za celotno regijo. Nekatere uh, države kandidatke so že vključene v pogajanja, nekatere so uh, dobile status držav kandidatk in nekatere si za takšen status prizadevajo. Uh, torej, če v naslednjih petih letih ne bi prišlo do dodatne širitve, bi bilo to slabo. Vprašanje vam, gospod Juncker, kako boste lahko uskladili perspektive in pa pričakovanja kot predsednik komisije, ko gre za vprašanje uh, prihodnih širitev Evropske unije. In sedaj se bomo vrnili v notranje zadeve, ker bo besedo dobil Charles Gerns. Charles, izvoli. Hvala, Gi. Rad bi se dotaknil vprašanja. Mikrofon, prosim, za gospoda Grnca. Mikrofon za gospoda Grnca že consiste à, à croire que les deux dimensions de solidarité. Dve razsežnosti, notranje in zunanje solidarnosti, sta v bistvu dve plati istega kovanca. In ju ne moremo ločiti, o čemer ste tudi govorili. Preseneča pa me naslednje. Določili smo uh, finančna sredstva, v višini 0,7 odstotka. Kako bomo zagotovili, da bomo to zavezo tudi izpolnili? Kako bomo zagotovili, da to ne bo zgolj neizpolnjena obljuba? Nekaj držav se drži tega cilja, eh, ena država skoraj, druga država poskuša narediti vse za to, da bi dosegla cilje, ampak nima sredstev. Louis Michel se je o tem pogajal in to pod luksemburškim predsedstvom. Ta obljuba zahteva od držav članic, da spoštujejo dogovor Komisije Evropskega parlamenta in drugih, kako zagotoviti, da se bodo obljube vsi držali mednarodne zadeve, torej Žonglod. Začel bom s Šarlovim vprašanjem glede eh, razvojnih ciljev tisočletja. Res je, da tu nismo upravili dobrega dela. Večkrat smo slavnostno ponovili te cilje na zasedanju Evropskega sveta marca leta 2005 in mislim, da moramo ponovno spolniti na vse te cilje. Govoril si o zavezah in o obljubah. In upam, da ne bo ostalo zgolj pri besedah. Pogosto na takšnih slavnostnih eh, sejah beremo pesmi in izjavljamo ne vem kaj, potem pa na vse skupaj pozabimo, ko je treba dejansko zavihati rokave. Ne vidim velikih težav v zvezi z Združenim kraljestvom, sem realist. Dejal sem, da si želim poštenega eh, dogovora z Združenim kraljestvom. Kdo si tega ne želi? če menimo, da mora eh, Evropska unija imeti kot članico tudi Združeno kraljestvo, potem morajo biti ti konstruktivni. Nikoli še nisem videl nekega seznama zahtev eh, britanske vlade. Ampak britanska vlada tako ali tako ni edina. Nizozemske oblasti so pripravile 53 točk. In to tukaj v srcu Beneluxa. Tu se je začela ta razprava. Biti moramo realisti, naliti se moramo čistega vina in rešiti težave eh, ljudi okoli nas, če jih seveda ti izpostavijo. Na to se o tem pogovarjamo z našimi prijatelji, Eh, z našimi britanskimi prijatelji, zakaj pa ne. Obstajajo pa določene eh, meje, ki jih ne moremo premostiti. Ne moremo iti v navskrižje s tistimi štirimi eh, temeljnimi svoboščinami. Ne bom na vsako vprašanje dejal, Uh, ne. Nočem pa, da bi nas blokirali drugi, ko se pogajamo, ko se pogovarjamo, ko poskušamo uh, napredovati. Če želijo države članice evromočja uh, eh, okrepiti koordinacijo, če želimo to unesti v pogodbe, uh, potem želim, da bomo imeli tudi možnost, da to naredimo, da ne bodo eni vlekli v eno stran, drugi pa v drugo stran. In zato si vedno prizadevam. In to tudi povdarjam, tako tukaj kot drugot. Ne bom se spuščal v, v podrobnosti glede tega vprašanja v zvezi eh, služba za zunanje delovanje odkrivam še te stvari, oziroma sem jih že eh, odkril, nekatere druge še bom. Vem, da nekatere službe tako na tem področju, kot tudi na, področ na drugih področjih tekmujejo med seboj, ampak sam se ne bom spuščal v eh, te prepire. Ne morem poskrbeti za uh, vse te majhne težavice in jih odpraviti. Sam sem tukaj zato, da pripravljam politiko. Seveda lahko kritiziramo vsakega komisarja, vsako visoko predstavnico in tudi uh, ministri za zunanje zadeve uh, niso vedno najbolj konstruktivni. Vseeno pa bomo videli, kdo lahko upravi najboljše delo. Širitev je zelo pomembna tema. tako kot druge. V naslednjih petih letih, tako kot drugi, sem tudi sam dejal, da ne bo širitve. Širitve ne bo. Ne zgolj zaradi utrujenosti zaradi širitve, ampak res ne vem, katera država bi naj bila pripravljena, da po dolgih, trdih pogajanjih pristopi k Evropske unije eh, v naslednjem obdobju petih let. Nisem dejal, da moramo ustaviti postopek širitve. Sploh ne, ampak nobena država ni pripravljena, da bi pristopila. Tudi države Zahodnih, Zahodnega Balkana, Balkana morajo imeti eh, evropsko perspektivo. Zato se je situacija v teh državah tako izboljšala, ker države gledajo v smeri Evropske unije. ne moremo pa nikomor ničesar obljubljati za naslednjih pet let. Pogajati se moramo še naprej z vsemi državami, s kateri se že pogajamo. Na to pa bomo videli, kako bomo napredovali v teh pogajanjih. Še enkrat naj povdarjam, ne moremo dajati obljub, ki se jih ne bomo mogli držati. Alors, on va entamer le dernier. Euh... Sedaj pa še zadnji svežen vprašanj v zvezi z zakonodajo in v zvezi z delovanjem komisije. Najprej Norika Nikolaj, na to Angelika Mlinar, na to pa Francisko za zadnje vprašanje. In tudi to bomo naredili v svežnju. Hvala lepa. Gospod Juncker, boljša zakonodaja ni samo prioriteta tako za parlament, kakor tudi za komisijo. To je predpogoj za uspešno politiko ustvarjanja delovnih mest in rasti, ki je vaša prva prednostna naloga. Imam dve vprašanje v zvezi z zakonodajo. Ali boste letno poročilo o zakonodaji spremenili v vajo eh, nadzorovanja kakovosti zakonodaje? Eh, ali boste ob tem spoštovali načelo subsidijarnosti, to je prvo vprašanje. In moje drugo vprašanje, kako se nameravate boriti proti trenutnemu neenotnemu izvajanju evropske zakonodaje? To je pravzaprav ena izmed glavnih šibkosti Evropske unije. Angelika. Hvala lepa, hvala gospod Juncker za to poglobljeno razpravo in za vašo prisotnost tukaj. Verjetno se vsi strinjamo, da mora naslednja komisija pod vašim vodstvom biti bolj učinkovita, kot je bila sedanja. In prav gotovo se strinjate s tem, da potrebujemo širše politike, nov model upravljanja, ki bo učinkovit. V zadnjih letih finančne in gospodarske krize smo bili priča naslednjemu. Podjetja z ženskim vodstvom so se pravzaprav bolje izkopala iz krize. Zato se v skupini Alde zauzemamo za komisijo, ki bo usklajena po spolih. Ali se vi s tem strinjate, ali je to vaš cilj in kakšne ukrepe boste sprejeli za to, da bosta oba spola enakovredno zastopana v komisiji? Hvala lepa. Preden dam besedo Francisku, eh, bom povedal, da bodo preostali govorniki lahko dobili besedo jutri zjutraj. Vem, da vas je veliko želelo besedo, ampak eh, besedo vam bomo dali jutri. Kot prvi boste lahko podali oceno razprave. Eh, opravičujem se, predvideni sta bili dve uri za to razpravo in sedaj že presegamo ta čas. Francisko. Hvala lepa. Gospod Juncker, vi dobro veste, da je ena izmed posledic gospodarske krize, to, da so sedaj prevzele vodstvo tri institucije, dve evropske, Evropska centralna banka in komisija in pa tretja institucija, ki ni evropska institucija, to je mednarodni denarni sklad. Ali boste vi obranili institucionalni okvir ali boste preprečili nek nov okvir vodenja? Morda bi si to želila tudi Velika Britanija. ali boste tukaj uporabili pravico komisije do dajanja pobud brez poseganja držav članic v to. In pa drugič, kaj boste predlagali na osnovi 183. člena pogodbe o delovanju Evropske unije, ko gre za neko um, zunanje zastopanje območja evra. To smo mi vedno zahtevali. Mislim, da moramo izvajati 138. člen pogodbe. Na mizi je že bil predlog iz eh, leta 1998 in ta predlog je še vedno na mizi. Zdi se mi, da je neprimerno, da evro moče nima predstavnika na te visoki ravni. Bil sem tudi član G7. In evropejci so vstopali, tudi olje je bil tam, jaz sem bil tam skupaj smo bila, na to smo morala uh, iti ven, ker so bili tam uh, eh, francos, uh, eh, nemec in tako dalje. Kaos, kaos. Mednarodni denarni sklad predvideva, da je sedež v glavnem deležniku. In mi smo najpomembnejši član mednarodnega denarnega sklada, zato bi, morali, bi moral biti sedež tu, tukaj. Sam sem si prizadeval za sedež v Washingtonu, ker je vreme primernejše kot pa v Frankfurtu, ampak pomembni smo in zato želim, da bi imeli enotnega predstavnika evroobmočja za sodelovanje z unanim svetom. To bi bilo dobro za našo vidnost, še bolje pa za našo kredibilnost. Drugič, mislim, da sem jasno povedal vsaj vsem tistim, ki jih je to zanimalo, da si želim ustreznega eh, ravnotežja med moškimi in ženskami v komisiji. In to seveda ni zraslo ravno na mojem zelniku. Gerard, poslušajno. že ko si bil v ELS, nisi poslušal, sedaj pa prav tako ne poslušaš. Pet let je imel časa. V trenutni komisiji imamo devet žensk in neprimerno bi bilo, da bi imela nova komisija manj žensk. V parlamentu bi takšna komisija padla. Zato je treba eh, nacionalnim državam povedati, da nominirajo ženske, ne pa meni. In podpreti je treba ženske, če tudi ne prihajajo iz vaših strank. Povedati je treba vsem državam članicam Evropske unije, da parlament ne bo podprl komisije, ki ne bo imela ustreznega števila žensk. In to je treba povedati predsednikom vlad in držav. Gospa, nisem ravno razumel vašega vprašanja. to vprašanje bilo na temo uredbe o preglednosti. Ne vem, ne vem. No, Jean-Claude, povedal bi rad, da je bila eh, polovica liberalnih komisarjev žensk v zadnjem primeru in tokrat bomo poskrbeli za podobno ravnoteže, če bomo dobili eh, komisarja, seveda. Ne moremo imeti ustreznega ravnoteže žensk in moških, če nimamo domenega komisarja. Prav, prav, bo, bomo videli, kaj se bo zgodilo. ¿Y por qué después de tantas décadas quiere seguir usted en política? Alors, euh... No, gospod Juncker, zakaj se še vedno ukvarjate s politiko po toliko desetletjih? No, rad bi se zahvalil gospodu Junckerju za to, da je odgovoril na vsa naša vprašanja. Mislim, da je bila to precej zahtevna naloga. Et donc je, euh, je veux lui remercier. Je veux lui rad bi se mu zahvalil in povedal tudi, da nas čaka jutri v skupini prva ocena, prva analiza te razprave. Začeli jo bomo s tistimi, ki so se upisali na seznam govornikov za drugi del razprave. Na to pa bomo sprejeli končno odločitev in to v ponedeljek v Strasburu. Hvala in se vidimo jutri ob 9.30 minut.